gospa predsedujoča pozdravljeni gospe in gospodje nadaljevali bomo s sejo povedati vam želim da je zapisnik včerajšnjega zasedanja na voljo in če ne bo komentarjev in ugovorov bo zapisnik sprejet zdaj pa še sporočilo preden nadaljujemo